skupno. Prehajamo na zapisnik. Zapisnik za 25. februar 2010 je na voljo, prav tako so na voljo besedile, ki so bila sprejeta na tem zasedanju. Je kakšna pripomba na zapisnik? Ne vidim pripomb, s tem je zapisnik potrjen. Še eno obvestilo. Pristojni Organi Republike Polske so me obvestili, da z dnem 4. marcem